pa bo potekalo na junijskem zasedanju. Naslednje zasedanje sledi jutri od 9. do 14. in od 15. do 17. Dnevni red pa je bil objavljen in je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem današnje zasedanje.